jemlje na znanje imenovane gospe Saks z dnem 7. aprilom 2014 in eh, med nami pozdravljam nove poslance. Seveda pa moramo v skladu s poslovnikom počakati še na uradno potrditev mandata in seveda tudi pod pogojem, da gospa Saks tudi